na vse, da zasedete svoja mesta in se pripravite na glasovanje. Najprej bomo glasovali o poročilu gospoda Sikjerskega glede prilagoditvene stopnje za neposredna plačila za koledarsko leto 2015. Gre za enotno glasovanje in glasovali bomo poimensko. Glasujte, prosim. Where do I see? Yeah. Here?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 come on. I think we can. Okay? Yeah. Okay. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. The next. Naslednja točka je poročilo Marije Neuhl glede strategije Evropske unije za enako ženskih in moških po letu 2015. Najprej imamo alternativni predlog eh, resolucije. Kdo je za ta alternativni predlog? Dvignite roke. Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar bom preverila. Glasujte torej. Ah, against? Shit. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Now, colleagues, now come. Kolegice in kolegi, zdaj bomo glasovali po delih. Pri prvem odstavku, originalno besedilo v dveh delih, z dvigom rok, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto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 prav tako sprejeto. Peti odstavek v dveh delih je prd videl, dvignite roke za, proti, ozdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, ozdržani, sprejeto. Šesti odstavek, originalno besedilo za, proti, ozdržani vzdržani. Tudi ta odstavek je sprijet. Osmi odstavek za, proti, vzdržani. Tudi sprijet. Deveti odstavek. No, bomo preverili osmi odstavek. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprijeto. Deveti odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprijeto. Enajsti odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 12. odstavek v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. In tretji del za proti vzdržani. Sprijeto. 13. odstavek, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 24. odstavek, poimensko glasovanje. Glasujte. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 25. odstavek. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 26. odstavek dveh delih prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Za proti vzdržani. Prav tako sprejeto. 28. odstavek v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani prav tako sprejeto. 31. odstavek v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeta. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprijeta. No, bomo preverili drugi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. odstavek. 35. odstavek v dveh delih je prvi del za proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprijeto. 40. odstavek v treh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprijeto. In tretji del za, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 41 v tri delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 44. odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 45. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 52 v štirih delih je prvi del za proti vzdržani sprijeto. Drugi del za proti vzdržani prav tako sprijeto. Tretji del s poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprijeto. Četrti del. Četrti del. Z dvigom rok za, proti, vzdržani. Prav tako sprijeto. 53. odstavek, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprijeto. 55 odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto. 56 odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto. 59 odstavek v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. In tretji del za, proti, vzdržani, tu pa je zavrnjeno. Preverimo? Bomo preverili. 59. odstavek, tretji del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Je zavrnjeno. In to z jasno večino. 60. odstavek, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 61. odstavek za proti vzdržani, sprijeto. 64 odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto. 65 odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto. 67 odstavek, ponovno poimensko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Odstavek 68 v štirih delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. In četrti del, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 72. odstavek. 72. odstavek, dveh delih, prvi del za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Proti vzdrženi, prav tako sprejeta. 73. odstavek za, proti, vzdrženi, sprejeta. No, bomo preverili, preverili bomo 73, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeta. 74. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 76. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. Odstavek 79. v dveh delih je prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto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 L v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. Uvodna izjava N za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava O v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava P v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto.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 Kdo je za, proti, vzdržani? Prav tako sprejeto. Zdaj bomo glasovali o resoluciji odbora s poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Gospod Neuhl. Čestitke kolegici. Nadaljevali bomo še z dvema poročiloma. Naslednje poročilo je gospe Moske glede pravice intelektualne lastine v tretjih državah. Peti odstavek za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 13. odstavek v dveh delih. Prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. odstavek v dveh delih je prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 23. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 26. odstavek dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 37. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 je odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 1 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. In drugi del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. In zdaj bomo glasovali o resoluciji v celoti, poimensko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. In prehajamo še na zadnje glasovanje v tem sklopu poročilo gospoda Svobode, pravice in teritorijalne lastnine, akcijski načrte Evropske unije. Najprej 17. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprijeto. 22. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprijeto. 31. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani. Sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Prav tako sprijeto. Odstavek 57, dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. In še drugi del za, proti, vzdržani. Prav tako sprijeto. Zdaj bomo glasovali o resoluciji v celoti, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Torej, kolegice in kolegi, zdaj bomo naredili majhno prekinitev do 12.30, vendar prosim, da počakate na predsednika Mongolije.